Zapisnik včerajšnje seje in sprejeta besedila so že na voljo. Prva točka na dnevnem redu pa so razprave o kršitvah človekovih